ki je poročevalec. Izvolite, beseda je vaša. Hvala, gospa predsedujoča, gospod predsednik sveta. Pred nedavnim je v odboru za trgovino eden od članov rekel, da ISDS nima veliko prijateljev v, pri, v parlamentu. ISDS je sporen. Zato, ker v zasebnem arbitraži, na zasebni arbitraži pride do nekih um, zasebnih interesov in to lahko ogroža uh, demokratične odločitve in tako naprej. Veliko kritičnih vidikov je, ampak osrednji, ključni pomen pa je, da tukaj ni preglednosti, postopki se dejansko odvijajo za zaprtimi vrati. Uh, in so popolnoma nepregledni in zato ne čudi, da tukaj skepsa raste. Evropski parlament je tudi v razpravi v o TTIP-u podal številne predloge v zvezi s tem vprašanjem. To velja za nove pogodbe, velja pa to seveda tudi za stare pogodbe kjer imamo številne ureditve ISDS ravno na podlagi Evropske unije in držav članic in vse te ureditve so popolnoma netransparentne. In seveda je tu neko nesoglasje. Na eni strani svet in vaši člani povdarjajo transparentnost na vseh možnih področjih, predvsem kar se tiče trgovinskih sporazumov. Pri vprašanju bilateralnih pogodb na podlagi ISDS, tukaj pa svet blokira. In ravno za Evropsko unijo, za države članice je to zelo pomembno, kajti oni bi, so svetovni prvaki pogodb z ISDS-jem. In tukaj imamo konvencijo iz Mauriciusa, ki jo je sprejela skup, Generalna skupščina Združenih narodov in ki ustvarja možnosti preglednosti in transparence. Podpis Evropske unije bi bil signal za transparentnost pri pogodbi o energetski listini. To je do sedaj edina pogodba, pri kateri je Evropska unija predvidela ISDS in to je bilo že leta 1994, torej daleč pred Lizbonsko pogodbo. In podpisi držav članic bi bili signal, da bilateralni pogodbi tudi lahko postanejo transparentne. Trenutno se v svetu očitno prepirajo o pristojnostih, kdo je pristojen za kaj. Jaz tega ne razumem in to me pušča brez besed da zaradi takšnih pre, prepirov o pristojnosti prihaja do blokad podpisov tako z strani EU kot strani posameznih držav članic in s tem navzven pošiljamo signal, da pravzaprav Evropska unija transparentnost ne zanima, to pa nasprotuje našim skupnim ciljem. In gospod predsednik sveta, v zvezi z energetsko listino, tega pogosto ne razpravljamo v javnosti, ampak energetska listina je tisti sporazum oziroma tista pogodba, pod katero poteka največ primerov iz DS. Trenutno jih je 89, gospod predsednik. 89, mimo grede, sekretarjat energetske listine nam je dal ta podatek. Sami pa itak ne vedo tega točno, ker je vse skupaj. Um, tajno in ni obveze, da bi se ti primeri notificirali. Torej, to vedo le iz javnih objav, torej jih je najmanj 89, mogoče celo več. In to stanje se mi zdi popolnoma nesprejemljivo. Nekatere države članice so podpisale, Francija, Nemčija, Združeno kraljestvo, Evropska unija pa ne. In zato torej tri vprašanja, gospod predsednik, ali ni svet tudi mnenje, da je treba države članice prepričati, da se ta blokada končno odpravi in da Evropska unija lahko podpiše drugič, ali ni s predsedstvom mnenja, da zaradi te blokade nastaja ogromna škoda v ugledu Evropske unije, kajti povsod govorimo o transparentnosti, svetovni prvak ISDS-ja pa tega ne zagotavlja. In tretje vprašanje, ali bo predsedstvo motiviralo in spodbudilo države članice, ki še niso podpisale, da to čimprej storijo, zato da bomo na koncu leta lahko rekli, da smo za transparentnost in to želimo tudi pri obstoječih pogodbah za ISDS. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala lepa, gospod Lange. Naslednji govorec pa je minister Konders. Uh, uh, Hvala lepa za vaša tri vprašanja. Lahko sem zelo kratek in odgovorim da, da in da. In potem lahko zaključimo. Ampak mislim, da želite malce več ozadja. Rekel bom trikrat da. Transparentnost je ključno za nizozemsko predsedstvo in to tudi ustreza našim prioritetam, da ustvarimo tudi bolj preprosto in zanesljivo zakonodajo. Svet je v svojih eh, sklepih, ki jih je sprejel novembra lani, priznal, da odgovorna trgovinska politika se opada z visoko ravnjo transparentnostjo, da je treba tudi bolje vključiti oziroma obveščati državljane in bolje vključiti vse um, akterje na tem področju, hkrati pa upoštevati tudi medinstitucionalno ravnovesje in seveda pravila, torej to velja za drugi da. Um, kar se tiče teh arbitražnih reševanj sporov, si je Evropska unija močno prizadevala, da je povečala eh, transparentnost pri izvajanju teh eh, reševanja tega sporov. In da se tudi omogoči dostop tretjim strankam. Tudi komisija je prispevala iz evropskega proračuna za to, da se poveča tudi uh, ANCITRAL, to je javno dostopen registr dokumentov, ki podpira izvajanje transpa pravila transparentnosti ISDS. In Evropska unija se zaveza, da bo sistematsko tudi v vse spor, eh, trgovinske sporozume, o katerih se pogaja, vključila ta pravila o transparentnosti. Omenili ste tudi že eh, Mauričijsko konvencijo o eh, transparentnosti in druge. Februarja 2014 je svet odobril komisiji, da sodeluje v imenu Evropske unije pri tej konvenciji. In to je veljalo za eno pogodbo, namreč za pogodbo o energetski listini. Odločitev Unije, da podpiše to konvencijo, pa se je skazala bolj zapletena. Čeprav je, smo imeli številne razprave v zvezi z sklenitvijo te konvencije, pa niso pa se niso vse države strinjale, da Vencijo uporabilo tudi za energetsko listino. Prizadevamo si za napredek pri tem pomembnem dosjeju, to je izmed naših, med našimi prioritetnimi nalogami, želimo o tem razpravljati v naslednjih šestih mesecih. Bilateralni stiki z delegacijami se nadaljujejo, zato da odpravimo še obstoječe nes, eh, nesporazume in zato delamo na tem, da bomo lahko res podpisali tudi to listino. Tudi s formulacijo smo že zelo napredovali v zvezi za investicijsko politiko Evropske unije, kjer gre za eh, deljeno pristojnost. Evropska unija in države članice tukaj sodelujejo pri um, investicijah in pri zavarovanju investicij. Novembra lani je pozdravil pobudo. Uh, komisije, da se izboljšajo, izboljša varstvo investicij. Svet je tudi vzel na znanje namen komisije, da se posodobijo trgovinski sporazumi in svet je tudi pozdravil poziv, da se uh, upošteva pravico vlado regulacije v zvezi z bilateralnimi investicijskimi pogodbami se Evropska komisija še naprej prizadeva, da tukaj uvede ustrezen sistem reševanja sporov. Kot predsedstvo ne moremo posegati po kompetencah držav članic, ne moremo prisiliti eh, tudi držav članic, da uporabijo ancitralove pravila um, o transparentnosti. In Zato upam, da bomo lahko našli rešitve znotraj sveta pri tem pomembnem dosjeju. Na strani predsedstva vsekakor zelo trdno delamo na tem. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Sicu. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Skupina ELS meni, da je vključitev standardov z področja preglednosti mednarodnih sporazumov pomembna. Izboljšati je treba preglednost, s tem bomo končno dali tudi verodostojnost razno raznim sporazumom. Ta dva elementa sta za skupino ELS res ključnega pomena, izjemno pomembna. Obračam se na svet, ki je danes prisoten z nami, nekaj odgovorov smo delno sprejeli in nas delno zadovoljujejo, delno ne. Kaj se dogaja trenutno v odnosih med institucijami. Treba je potrditi standarde unije. Želimo podpisati konvencijo, s katero se bo izboljšalo stanje na področju reševanju sporov. Vedo pa tako predstavniki sveta kot komisije, da je temeljnega osrednjega pomena, prednostnega pomena za prihodnost vsega, predvsem pa verodostojnosti trgovinskih mednarodnih sporozumov, to, da se poenotijo pravila. Evropska unija predstavlja pomemben projekt, ki temelji na skupnih načelih. Kakršenkoli zastoj na ravni sveta bi lahko bil zaskrbljujoč edini sporazum, ki je bil podpisan po sprejetju konvencije, je, kolikor vem, energetska listina, ki pa izključuje z področja uporabe določbe o preglednosti iz uncitrala. Evropska unija je podpisnica te konvencije. Trenutno se ukvarjamo z vprašanjem arbitražnega reševanja sporov ampak tudi tu se mi zdi, da bomo težko izvali določbene, da bi pri tem komu škodili. Hvala lepa, gospod Martin. Najlepša hvala predsednica in najlepša hvala eh, nizozemskemu predsedstvu, ker tako dolgo časa ostaja z nami. Hvala za vaš spodbudni odgovor in za vaš strojni da. Eh, ne bi želeli slišati naredi, naredi, naredi. In prepričan sem, da svet dobro ve, kakšno je stališče eh, eh, socialistov ISDS. E Zavračamo namreč poskuše komisije, da se uporabljajo skrivna sodišča. Dolgoročno pa zahtevamo večstransko rešitev za investicijske spore in močno Eh, podpiramo pa večjo transparentnost pri eh, trenutnih postopkih ISDS po celem svetu. Zato pozdravljamo konvencijo iz Mauriciusa na ravni Združenih narodov in mislim, da eh, ta velja tako za eh, obstoječe države članice kot za, listino, eh, za energetsko listino. Eh, nesprejemljivo je to, kar eh, se dogaja sedaj. Investicije eh, so eh, kompetenca Evropske unije in to je treba pojasniti. Mislim, da ni treba pri teh zadevah čakati na dovoljenje Evropske unije. Tu smo neorganizirani, morali bi biti pa močan glas na mednarodni ravni, bi morali vratiti načela iz eh, Mauricijske konvencije. Nekatere države članice ne podpirajo pravil o transparentnosti. Nova pravila iz UNCITRALA sedaj določajo minimalne standarde za EU in to bi svet moral soglasno potrditi. Pozivamo svet, da eh, pooblasti EU, da čim prej podpiše konvencijo, tako da se lahko začne uporabljati energetska linika in prav tako eh, pozivamo vse tiste države, ki so že podpisale, da nova pravila uporabljajo pri bilateralnih sporazumih. Eh, uspešni smo lahko le, eh, le, če bojo države članice priznane, da je to pri eh, stojnost Evropske unije in da omogoča Evropske unije, da ustrezno ukrepa. Hvala lepa, gospa Görling. Hvala lepa, gospa predsednica, in najlepša hvala tudi ministru, da je ostal za to razpravo. To je zelo enostavno vprašanje. Veliko govorimo o transparentnosti v tem parlamentu in mislim, da v transparentnost tudi verjamemo. Ampak včasih je težko sprejeti to, kar slišimo od sveta in to prav gotovo velja tudi za to situacijo težko je sprejeti, da svet še ni uspel eh, najti izhoda iz te slepe ulice. Ne vem, zakaj se ta situacija nadaljuje. Seveda sem vas hotela vprašala, ali boste aktivno delali na tem in rekli ste da. Mogoče eh, bi vas lahko prosila, da ste nekoliko bolj eh, konkretni, kaj točno boste naredili in mogoče boste malo bolj transparentni eh, v zvezi z eh, pogajanji v svetu. Kako boste rešili to vprašanje? Očitno je, da to vpliva na način, kako svet vidi Evropsko unijo. Obžalovanja vredno je, da je eh, osem držav članic moralo enostransko se odločiti za to pot, vendar pa jih čisto dobro razumem, kajti vem, da njihova potrpežljivost ni brezmena. In torej, prosim, eh, svet naredite vse, da bo prišlo do ustreznega dogovora. Hvala lepa, gospa Šake. Najlepša hvala, eh, gospa predsednica, minister Kunders. Več transparentnosti na področju odločanja zahteva tudi več informacij. ljudje to zahtevajo od komisarke Malmstrong. E, pogajalski dokumenti bi morali biti dostopni javnosti. Prav e, tako želimo več transparentnosti, ko se sklepajo e, trgovinski investicijski sporazumi. Konvencija UNCITRAL prav gotovo lahko veliko prispeva in zagotovi večjo transparentnost v mehanizmih ISDS postopki med državo in eh, vlagatelji so včasih nekoliko kontroverzni. In svet nič ne naredi za to. Nizozemska kot predsedujoča svetu pravi, da bo transparentnost sedaj glavna prioriteta, vendar pa Nizozemska še ni sama podpisala te konvencije, ki zahteva večjo transparentnost in tudi večjo vključenost civilne družbe. V svetu so Nemčija, Italija, Švedska, Belgija podpisale to, tudi Združeno kraljestvo in eh, Kanada so sedaj bolj transparentne kot pa mi. E, problem je torej v svetu. Nekateri ministri so proti večji transparentnosti. Seveda ni mogoče držav članic prisiliti, ampak lahko vsaj date dober zgled. Eh, v svojem predsedovanju, pokažite, prosim, kako rešiti ta problem. In to tako, da sami podpišete in da za eh, seboj potegnete tudi nekaj držav članic. Lahko nam tudi poveste, katere države članice blokirajo ta eh, proces in eh, povejte nam tudi, kako konkretno mislite zagotoviti več transparentnosti. Hvala lepa, gospod Šolc. Gospod predsedujoča, gospod predsednik sveta kolegice in kolegi. Pristop Evropske unije konvenciji bi vsekakor pomagalo, da bi postopke ISDS v okviru energetske listine malce bolj potegnili v uh, javnost. Zato podpiram danes uh, eh, zastavljeno vprašanje in vidim, da so kolegi enotni. Problem pa je sama listina OECDS od leta 2014, je to na svetu najbolj izbrana podlaga. Če pohlepna podjetja uh, tožijo zaradi svojih interesov, dokumenti pa so skriti pred očmi javnostmi. Italija se je medtem odločila, da bo zapustila pogodbo o energetski listini, zato da ne bo stalno ogrožena z postopki ISDS. To se mi zdi zgleden, eh, zgledno odločitev in Evropska unija in njene države članice bi morali temu slediti. Tudi Nemčija eh, pri svojih izkušnjah z eh, tožbo v primeru Vattenfall. Svet mora ukrepati. Hvala. Gospod Šolc, imate modri karton, ste pripravljeni odgovoriti? Mr. Kaspari is Gospod Kaspar, izvolite. Hvala lepa. Gospod Šolc, omenili ste um, pohlepna podjetja, ki tožijo na podlagi energetske listine. Tudi um, družbe, te komunalne družbe v Minhnu in Kelnu sedaj tože na podlagi tega ali tudi njih smatrate kot uh, pohlepna uh, podjetja? Das halte ich nicht. Ne, to eh, ne smatram, ampak problem je, da, tudi, da so tudi oni podvrženi logiki postopka ISDS in ravno zato, ker Vattenfall toži proti um, Nemčiji. In eh, ta, te postopki pač redno potekajo, so tudi mestna podjetja prevzela te prakse. Finch. Gospod Finč. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Trgovina mora prinašati gospodarske eh, koristi in ne bi smela biti stvar politične razprave, ampak tukaj gre za politično agendo in točno zato gre tudi pri Mauricijski konvenciji. EU sedaj pritiska na vse države članice, da bi podpisale tako, da bi EU podpisala in da bi s tem eh, sama sebi koristila in da bi ASDS postal stebr eh, politike. Eh, dela na predpostavki, da je ISDS legitimen sistem. Ni to, ta uh, se v bistvu izogiba nacionalni zakonodaji uh, in tudi uh, ta parlament uh, je ta sistem zavrnil. Veliko poslancev je proti, komisija pa še vedno želi, da to postane del trgovinskih pogajanj in je to tudi vključila v osnutek trgovinskega sporazuma s uh, Kanado. E, stalno slišimo besede transparentnost, investicijsko sodišče in tako naprej, ampak to so samo površinske spremembe, ki ne spremijo spremenijo nečesar pred tem nepotrebnem in nelegalnem sistemu. Komisarka Malmström je rekla, da mora trgovina podpirati širše cilje EU in dokler Dokler so v EU, morajo države članice svojo soverenost zamenjati za interese EU in to pri trgovinski politiki, kakor tudi pri vseh drugih stvarih. Card from... Moder karton je za vas. Od gospod Martin, ste pripravljeni odgovoriti? Ali mi lahko spoštovani poslanec pove, koliko bilateralnih sporazumov obstaja po cele svetu, koliko jih je podpisalo Združeno kraljestvo in ali poslanec verjame, da morajo vsi ti sporazumi ostali tajni, kajti ne gre za bodoče investicijske eh, sporazume, ampak za obstoječe. In kot je že bilo rečeno, to stane eh, davkoplačevalce milijone funtov vsako leto. Uh, no. odgovor je ne e, ne vem če veliko ljudi to ve ampak dejstvo ostaja da isds silijo skozi zadnja vrata in da je to povsem nesprejemljivo vsak ki misli da je to v interesu e, običajnih ljudi bi moral to vedeti in bi moral to dejstvo sprejeti hvala lepa gospod balčo Najlepša hvala za besedo, gospod predsedojoča. Tisti, ki so postavili to vprašanje, bi želeli doseči to, da bi Evropska unija podpisala to mednarodno pogodbo, ki omogoča investitorjem uporabiti arbitražo. Evropska unija tega ne more podpisati, če Eh, dovolj držav članic blokira ta proces. Tisti, ki to vprašanje postavljajo, tega dejstva ne sprejemajo in želijo na ta način pritiskati na svet in na države članice. To je zelo dvomljiv postopek. Smo pa že slišali, da so nekateri rekli, da je sistem ISDS nelegitimen in da je škodljiv za soverenost držav članic. Zakaj eh, pa bi ti isti ljudje ta postopek sprejeli takrat, ko bi postal transparenten? Hvala lepa, gospod Kasparov. Gospod Kaspari. Hvala. Ščita zaščita pred eh, razlasninjenjem brez eh, očkodnine je zapisan v ustrezni listini. In eh, prav tako ne želimo, da je kakšna država naslabšen zaradi svoje nacionalnosti. In zato skrbijo razne listine in če gospod Finč ne bi zapustil eh, države, potem bi mu lahko povedal, da je 94 takih postopkov samo v njegovi državi. Ampak Lizbonska pogodba je te pristojnosti prenesla na evropsko raven. Želimo zaščititi investicije in uveljaviti obveljavljen oziroma obdržati uveljavljen sistem. Hkrati pa želimo več transparentnosti in k temu sodi tudi ta eh, konvencija. Zato me zanima, uh, um, naj mi svet pove, katere države blokirajo, kateri ministri so odgovorni, katerim strankam pripadajo in ali ne pravijo ti isti ministri na nacionalni ravni, da potrebujemo več transparentnosti, ravno te transparentnosti, ki jo blokirajo na evropski ravni. Kaj konkretno počenja svet in predsedstvo? Kdaj bodo države članice uh, prenesle Lizbonsko pogodbo in naredile dovolili, da Evropa počne to, kar je v njeni pristojnosti. Ali vas ni sram, da takšno nedejavnost sveta branite tukaj pred parlamentom? Pravkar ste rekli trikrat da, da, da in da. Moj odgovor pa je trikrat ne, tako ne gre. Prosim, naredite končno to, kar morate in zagotovite, da bo svet Evropske unijo eh, pooblastil, uh, da bo podpisala to pogodbo. Hvala. Gospod Silva Pereira. Gospod predsednik, gospod predsednik. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Gospod predsedujoči svetu, Konvencija Združenih narodov o preglednosti pri arbitražnem reševanju sporov med vlagatelji in državo obstaja zaradi dveh razlogov. Kot prvo, Premalo preglednosti smo imeli do tega trenutka na voljo na področju arbitražnih postopkov. Po drugi strani pa je Evropska unija tudi prevzela vodilno vlogo pri oblikovanju konvencije, s katero naj bi razrešili ta problem. Konvencija sedaj obstaja, ratificiralo jo je osem držav članic. Obstajajo pa še vedno precejšnji razkoli znotraj Evropske unije, zaradi tega ne ratificiramo vsi te konvencije, ki smo si jo tako močno želeli. Konvencija je nujno potrebna. Kakršnakoli zamuda pri začetku veljavnosti te konvencije bo imela hude posledice. Zato predsedstvo sveta pozivam, da se dodatno zauzame za reševanje tega vprašanja. Prosim, da spremete konkretne pobude, ne samo zato, da prepričate države članice, da podpišejo to konvencijo, temveč tudi zato, da bodo nova pravila začela veljati tudi za energetsko listino. Hvala lepa. Gospa Sanchez Caldentej. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Očitno je, da obstaja demokratični primankljaj pri ISDS-u. Premalo je preglednosti, to je najbolj učinkovita pomankljivost, ni pa edina večina držav niti ne sprejema, niti ne želi tega minimuma, kar pomeni, da smo nekje nekaj močno zgrešili. Več moramo storiti na področju preglednosti in več kot to. Ne smemo dopustiti, da bi vlagatelji bili žrtve zlorabe. Določba o nediskriminaciji je pomembna, ne morejo biti isti pravniki, odvetniki in sodniki, odvisno od primera. Dvigniti moramo svoj glas. Naj preberem besede posebnega poročevalca Združenih narodov Alfreda Desajasa. On pravi, citiram, v zadnjih 25 letih so dvostranski sporazumi z ISDS-om reševali temeljne probleme znotraj Združenih narodov. Demokratičnost, suverenost sta ključnega pomena. Pomembno je, da zagotovimo več moralnosti. Ne gre zgolj za to, da je ISDS problematičen sam po sebi. Problematičen je, ker spodkopava demokracijo. Hvala lepa. Naslednja bo gospa Begin. Hvala, predsedujoča. 127 postopkov, ki se nanašajo na ISDS, je bilo sproženih strani multinacionalk. 3 milijone in pol smo že plačali zaradi očkodnine. 30 milijard evrov pa je potencijalna škoda, ki jo bomo morali rešiti plačati, če se bo sprožilo več sporov v okviru ISDS-a. Dve milijardi naj bi plačali Polski, tudi Nemčija naj bi dobila precej zaradi določenih sporov z področja okolja. Konvencija o kateri govorimo, žal ni podpisana strani celotne Evropske unije in večjega števila držav članic. Težave imamo zaradi tega tudi pri energetski listini, ki je razlog, zakaj prihaja do številnih sporov. Mi si želimo v gibanju 5 zvezdic, da se čim hitreje ratificira ta konvencija, čeprav smo proti STS-u. Gospod Buda. Hvala lepa, gospa eh, predsedojoča, gospod minister. Evropski parlament, komisija in svet, kakor tudi države članice ter mednarodne institucije bi se morale okvarjati z konsolidacijo takega gospodarskega okolja, ki bi jamčil varnost investicij in mednarodno trgovino. Treba je imeti ustrezen pravni okvir za učinkovito in pošteno reševanje mednarodnih eh, eh, sporov. Tako bo zaupanje vlagateljev večje. Veseli smo naporov, ki jih vlaga eh, Evropska komisija v mednarodno trgovinsko pravo. Na ta način bo povečala transparentnost procesov. S sprejetjem Konvencije Združenih narodov na tem področju bo ta transparentnost boljša. Ta konvencija bo povečala tudi varnost investicij, pospešila gospodarsko rast v državah članicah in bo tudi povečala stopno zaposlenosti. Istočasno pa bi morale države članice imeti možnost podpisati konvencijo same, upoštevajoč dejstvo, da Eh, že uh, imajo bilateralne sporazume, ki so bili v preteklosti podpisati. Uh, žal pa trenutna uh, pogajanja ne tečejo dobro zlasti zaradi določb, ki jih sebuje ISDS. E Zato je zelo pomembno, da se postavi nabor postopkovnih pravil na mednarodni ravni, da se zagotovi transparentnost in pa dostop javnosti od začetka do konca eh, procesa. Sedaj je pa na vrsti gospa Jongerijos. Hvala lepa, gospa predsednica. In najlepša hvala, minister Kunders. Večkrat sem že izrazila svoje eh, nasprotovanje zasebnim investicijskim tribunalom, ampak eh, realnost je, da ISDS obstaja in to zaradi tega, ker obstaja na tisoče investicijskih tribunalov sporazumov. Investitorji v naših državah vsi zelo uporabljajo ta mehanizem, ki omogoča tudi nadomestila in zato podpiram konvencijo, ki bo zagotavljala več transparentnosti. Ravno zato, ker bi to bila dobra alternativa za ISDS. Te odločitve se ne bi smele sprejemati za zaprtimi vrati. Dobro bi bilo, če bi tudi nizozemska sama podpisala to konvencijo in s tem sprožila, nek, da se nekaj premakne na tem dosejo. Sedaj imamo energetsko listino, ampak problem presega okvire energetske listine in zato mislim, da moramo vedeti, kako bomo lahko sploh eh, zagotovili varno eh, oziroma eh, odprto in transparentno zaščito investitorjev, če nam to ne bo uspelo. Sedaj gospod Mo gospa Moska. Zelo jasno smo se izrekli glede preglednosti. Preglednost je temelj vsega, kako mi razumemo skupno trgovinsko politiko. Preglednost je ključnega pomena, če želimo imeti plodne odnose s trgovinskimi partnerji, če želimo na svojo stran pridobiti prebivalce. Obžalujem, da ste se sklicevali na postopkovne razloge za to, da ne bi ratificirali na evropski ravni Mauricijske konvencije. Istočasno pa so nekatere države še vedno nepodpisnice te konvencije. Svet je tisti, ki je sedaj na vrsti, tako pravijo mnogi. Po mojem mnenju je res nujno, da se vse institucije vključijo v delo, da pritisnejo na akterje, da se odpravi ta blokada. Spremeniti moramo mehanizem za reševanje sporov, države v svetu pa bi morale pokazati zrelost in ratificirati to konvencijo in konvencijo v Citralu. Sedaj smo prišli do postopka Catch the Eye. Dva poslanca sta se prijavila, gospod Marijas in gospod Jakovčič. Eh, Hvala lepa. Gospa predsedujoča, danes govorimo o arbitražnem reševanju sporov med vlagatelji in državo, torej o ISDS, govorimo o preglednosti, ki je vezana na ta postopek. Sistem ISDS je dosedaj multinacionalkam omogočil, da so zahtevale odškodnino od držav članic. Predvsem je bil spor pogosto sprožen v kontekstu javnih politik. Podjetja lahko v okviru ISDS-a pridobijo odškodnino od držav članic. Evropska unija bi morala zagotoviti več preglednosti, ko gre za ISDS. Morali bi prevzeti določbe, ki veljajo v kontekstu Združenih narodov, torej tudi v kontekstu mednarodnega prava. Tudi v kontekstu pogajanj o TTIP-u bi morali uveljavljati iste argumente. Preglednost je tista, ki jo zahtevamo, zato bi morali po našem mnenju besedila Evropske unije začeti izvajati in predvideti tudi ustrezna javna zaslišanja. Mikrofon, prosimo. Najlepša hvala, gospa predsedojoča. Na samem začetku želim jasno povedati, da sem naklonjen podpisu te konvencije in da se s tem zagotovi večja transparentnost. Od nizozemskega predsedstva pričakujem, da bo prepričalo države članice, da bodo vse podpisale ta sporazum in da bo s tem lahko postala podpisnica konvencije tudi EU. Odkrito povedano, mehanizem ISDS-a e eh, zakriva številne probleme. Na ta način bomo vse en zagotovili eh, več transparentnosti, več jasnosti sporazumov. Eh, Hrvaška je pred nedavnim podpisala predsporazum za nek energetski projekt in živemo, da lahko zaradi tega eh, pride do velike škode za našo državo in zato moramo narediti vse, da bo eh, več jasnosti pri podpisu teh sporazumov. To je dobro za naše proračune in če je dobro za naše proračune, je dobro tudi za naše državljane. Hvala lepa, sedaj dobi besedo svet, se pravi gospod minister Kunders. Thank you very much, uh, Madam President. Uh, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Z velikim zanimanjem sem poslušal vaša mnenja o tej pomembni temi. Mislim, da so vaše pripombe zelo pomemben prispevek k iskanju prave rešitve in da bodo omogočile Evropski uniji podpisati konvencijo UNCITRAL na tem področju. Eh, ko sem začel, sem rekel, da je moj odgovor na kolegovo vprašanje ja, ja, ja. In e, vaš zaključek pa je story, story, story. Se pravi, treba je narediti to, kar sem rekel in vi boste tisti, ki boste presodili moj, ja, oziroma naša dejanja. Mislim, da ni bilo veliko. E, odstopajočih mnen. Rekel sem, da je transparentnost ključnega pomena, da je med našimi prioritetami, eh, da se moramo v tem pogledu osredotočiti na dobro zakonodajo. Predsedstvo je odločeno, da bomo napredovali na tem zelo pomembnem dosjeju. Eh, to je prioritetno vprašanje. Tu bi želeli, da se razprave razvijajo v naslednjih nekaj mesecih. Imeli smo tudi bilateralne kontakte z zadevnimi delegacijami. Ti bilateralni stiki se bodo še nadaljevali, tako da odpravimo preostale eh, razlike med eh, našimi stališči. No, kar zadeva eh, Rizijsko konvencijo, sto odstotno pokrivamo. No, obstajajo različna mnenja, to ste omenili tudi vi iz socialistične skupine. Nekateri mislijo, da države članice potrebujejo predhodno dovoljenje komisije. Mi smo se odločili, da bomo počakali s podpisom, dokler ni to vprašanje rešeno, vendar pa moram eh, priznati, da smo nekoliko eh, že začeli izgubljati potrpljenje. Tudi naš minister za trgovino je postal nepotrpežljiv, eh, kajti želimo si več transparentnosti in to je eh, obžalovanja vredno. To je moj drugi eh, da. To res slabo vpliva na Eh, imič, na ugled Evropske unije. Eh, čakamo tudi na eh, odločbo sodišča o vprašanju te mešane narave. Torej, mnenje sodišča Evropske unije pričakujemo, kar zadeva porazdelitev pristojnosti med EU in državami članicami po, e, pri sporazumu EU-Singapur. In upajmo, da bo to mnenje k malo prišlo. In dejansko upam, da bomo lahko našli rešitev tudi na ravni sveta v tem pomembnem vprašanju. Predsedstvo se prav močno trudi, da bi se to res zgodilo. Hvala lepa. Prav, najlepša hvala. S tem je razprava končala.